Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies. Dobro jutro. Dobro jutro, dame in gospodje, dobro jutro, dragi kolegi. Dobrodošli pri današnji seji odbora. Smo pri prvi točki dnevnega reda. To je sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Druga točka. Sporočila predsednika. Ni jih. Tako smo že pri tretji točki sprejetje z, eh, zapisnika zadnje seje in sicer je bila to seja 11. decembra. Če ne bo nobenih pripomb do konca te seje, potem velja zapisnik za sprejetega. Dobro, in sedaj smo pri četrti točki. Ponovno smo veseli, da lahko na seji odbora danes pozdravimo vsega, od poslanca Evropske unije pri Združenih narodih, Joao Valeja de Almeida. Eh, zelo dobrodošel gost je eh, v našem odboru, gospod eh, veleposlani, kot veste, se delo odbora AFET v zvezi z Združenimi narodi osredotoča na priporočila za Generalno skupščino Združenih narodov. Eh, predstaviti skušamo naše prioritete. Eugen Freund je poročevalec eh, letos. Drugič obiščemo eh, sedež Združenih narodov skupaj s pododborom za človekove pravice in imamo tudi delovno skupino, Eh, za sodelovanje z Združenimi narodi in predsedojoča te skupine je gospa Loh Bilar, gospod veleposlanik. Najlepša hvala za vso podporo ob našem obisku konec oktobra lansko leto. Mislim, da je bil ta obisk eh, res pravi uspeh. Kar pa zadeva razpravo danes, mislim, da bi bili vsi veseli, če bi nas seznanili z izvajanjem reform, ki jih je sprejel generalni sekretar eh, Antonijo Gutierrez, še prav posebej glede na eh, reze, eh, za katere se je odločila ameriška administracija v koncu leta 2017. Torej, radi bi slišali vaše mnenje in stališče o prihodnosti Združenih narodov. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod McAllister. Vedno mi je veliko veselje obiskati vaš odbor. Ni le moja naloga, da obiščem ta odbor, ampak mi je veliko veselje, da pridem v Brusel in eh, tudi na vaš sestanek. Danes je 8. marec, pomemben dan, tako da eh, naj eh, izračem čestitke ženskim poslankam, vsem ženskam v tej dvorani in pa članicam sekretarjata. V New Yorku se ukvarjamo z enakostjo spolov, z temami, ki so pomembne za ženske in pa deklice. V ponedeljek se bo začelo eh, tudi zasedanje na temo ženski in to je zelo pomembna eh, seja in predstavlja del naših letnih dejavnosti. Aktivno smo udeleženi v pripravo tega zasedanja. Zelo me je veselilo tudi, da sem gostil delegacijo uh, afeta uh, konec oktobra, v začetku novembra v New Yorku. In to nam je omogočilo tudi, da ste nas seznanili za situacijo v Evropi, v uh, Evropski uniji in pa o političnem vzdušju v Evropi, hkrati pa ste lahko na ta način tudi vi boljše razumeli, kaj se dogaja v New Yorku. Uh, gospoda uh, Freuda, uh, bi rad uspodbudil uh, eh, pri pripravi njegovega poročila. Z njim se bom sestal tudi na dvostranski ravni, kako tudi z gospod Lohbiler. Naj za začetek razprave povem, da uh, smo v zelo zanimivem obdobju v New Yorku. Mednarodna situacija nikakor ni preprosta je izjemno uh, zahtevna in uh, težko jo je upravljati. Imamo pa tudi novega generalnega sekretarja, uh, ki je evropejec, portugalec. In uh, hkrati je zelo dinamičen generalni sekretar uh, usmerjen v prihodnost. Torej, kljub vsem problemom, kljub. Eh, tej negotovi mednarodni situaciji eh, je generalni sekretar poskrbel za nov zagon eh, znotraj Združenih narodov in veseli me, da je to predvsem njegova zasluga. Kako naj orišem torej današnjo situacijo? pojavlja eh, se nov zagon, eh, pa tudi nove grožnje eh, večstranskemu sodelovanju. Te grožnje prihajajo iz vsega sveta, hkrati pa tudi iz tistih držav, za katere smo včasih menili, da so na naši strani, ko gre za večstransko sodelovanje. Grožnje pa prihajajo tudi od tistih, ki ne želijo, da bi se večstransko sodelovanje ukrepilo. In kombinacija teh dveh faktorjev še povečuje zaplastenost celotne situacije. Ponovno se pojavljajo eh, tudi stari razdori. Varnostni svet je skoraj da paraliziran. Ne more sprejeti soglasja glede eh, kritičnih, eh, temeljnih, nevarnih situacij povsod po svetu. Vidim tudi, kako se obnašajo naši ameriški prijatelji njihovo stališče se je spremenilo v zadnjih mesecih. In zaradi tega je včasih dosega soglasja z njimi eh, veliko težje kot v preteklosti. Potem je tukaj druga stalna članica Združen, eh, varnostnega sveta, Rusija, eh, ki se raje ukvarja z eh, taktičnimi potezami kot pa dolgoročnimi strateškimi potezami in tudi Kitajska vedno bolj širi svoj vpliv. V tem kontekstu se pojavljajo priložnosti za Evropsko unijo. Evropska unija mora prevzeti novo odgovornost na mednarodnem prizorišču. Ko drugi več no želijo sodelovati, bi se mnogi želeli, da to praznino zapolni Evropska unija. Ali je Evropska unija to sposobna storiti, ali je to pripravljena storiti? Mislim, da je to pravi izziv danes. Po dveh eh, letih, malo več kot dveh letih na tem eh, položaju, prej sem bil v Washingtonu eh, veleposlanik, je moja ocena sledeča. V New Yorku smo na dvostranski ravni izboljšali našo sposobnost delovanja, našo verodostojnost in tudi naš vpliv. Ne zaradi mene, seveda, da ne bo pomote. Predvsem zaradi Lizbonske pogodbe. In tudi zaradi eh, dejavnosti in pa verodostojnosti visoke predstavnice. In eh, tretjič, zaradi tega, ker imamo v drugih institucijah, v tem parlamentu, v tem odboru, ljudi, ki imajo dolgoročno vizijo in ki razumejo preprosto dejstvo ne moremo vplivati na situacijo v svetu, na eh, večstranski sistem, če nismo enotni. Enotnost je predpogoj za Evropsko unijo, da lahko izvaja svoj vpliv, da zapolni praznino, eh, ki jo eh, puščajo drugi. In to je pomembno, če želimo uspodbujati naše vrednote in načela. Če pogledam nazaj v leto 2017, moram reči, da je bilo to leto boljše od leta 2016. E, to je zahtevalo kar veliko dela v New Yorku, pa tudi tukaj. In z izjemo ali dvema je situacija razmeroma dobra. Problem je v izjemah. Kadar smo vidno razdeljeni, to močno vpliva na eh, politično situacijo in pa na našo verodostojnost. Če si ogledamo situacijo pri resoluciji o Jeruzalemu, ta je bila uničujoča. Namreč nismo bili enotni pri temi, ki je povsem v skladu z našim skupnim stališčem in pa z resolucijo varnostnega sveta. Poleg tega se pojavljajo razhajanje v mnenju tudi kar zadeva migracije. Trenutno potekajo zelo pomembna pogajanja o mednarodnem svežnju za migracije in zadnje, kar potrebujemo, je eh, ta razdeljenost. Če želimo imeti vpliv na končno zasnovo tega mednarodnega svežne, za katerega uh, smo prosili zaradi tega, ker menimo, da migracije niso evropski problem. Ampak uh, je to mednarodni pojav, globalen pojav, s katerim uh, se bomo ukvarjali tudi v prihodnosti in zato potrebujemo globalne rešitve. In uh, to nam bo tudi uspelo, če bomo združeni, enotni. Če ne, pa bodo odločali drugi. In še besedica ali dve o Siriji in pa reformah. Predan bom prisluhnil vašim vprašanjem. Pri Siriji obstajata dve možnosti, dve možni analizi. Prva je politična analiza in druga je humanitarna analiza, potem pa je tukaj še kemična analiza. In na nobeni izmed teh področji situacija ni rožnata. E, rad bi vam e, posredoval boljše novice, a žal jih ne morem. Kar zadeva e, politično možnost, smo zašli v slepo ulico. Zadeve se ne premikajo. Kar smo dosegli doslej je, da se zadeva obravnava na ravni Združenih narodov gre za eh, proces, eh, ki eh, mu procedujejo Združeni narodi v Ženevi. Zelo dobro so se odzvale tudi države članice Evropske unije in pa podobno misleče države. Imamo tudi močno podporo generalnega sekretarja, ampak nismo še vzpostavili pogojev za politično rešitev v Siriji. Predvsem zaradi tega, ker uh, sirska vlada ne želi sodelovati v uh, resnem političnem procesu. Tisti, ki imajo vpliv na Damask, pa objektivno niso storili dovolj, da bi jih prepričali. Na humanitarnem področju je situacija skoraj da katastrofalna. Včeraj je potekal posvet Varnostnega sveta na to temo. Sprejeli so resolucijo pred nekaj tedni. In v tej resoluciji je zahtevano premirje. Ampak eh, tega premirja nišče ne spoštuje. Zagotovljen naj bi bil humanitarni pristop, ta je bil zagotovljen zgolj deloma. In včeraj je varnostni svet ugotovil, da se resolucija ne izvaja, vsaj ne v celoti. In uh, sedaj uh, poteka igrica obtoževanja, konkretno gledano, zadnje informacije, ki jih imam, pravijo, da je konvoj humanitarne pomoči prispel v regijo od 26 tovornjakov, pa jih 10 sploh ni bilo raztovorjenih. Štirje pa so bili raztovorjeni le deloma ni prišlo tudi do eh, nobene evakuacije iz zdravstvenih razlogov, čeprav naj bi bilo eh, vsaj tisoč oseb, ki evakuacijo potrebujejo. Torej, na humanitarnem področju se ni skoraj da nič premaknilo. Težko bi povedal, kaj pozitivnega in resolucija se ne izvaja. Sedaj pa še področje kemikalij tudi tukaj prišlo do zaustavitve napredka v Združenih narodih in mislim, da napredka tudi v prihodnosti ne bo. Potrebno bi bilo namreč povzeti, prevzeti popolno odgovornost za uporabo kemičnega orožja v Siriji. Kar pa zadeva reforme, generalni sekretar si prizadeva za izvajanje eh, reform eh, na področju miru, eh, varnosti in pa načela pravne države. Če, bo, če bi bilo izvedeno vse, kar predlaga Antonijo Gutjereš, potem bi imeli drugačne združene narode. Aktivno podpiramo reforme, imel sem zajtrk z vsemi veleposlaniki iz držav članic Evropske unije, z Antonijom Gutjeresom in ponovno smo izrazili našo popolno podporo tem reformam. Vendar pa ostaja eh, odpor znotraj organizacije in izven organizacije. Napredek, ki je bil dosežen, mislim, da smo sicer na pravi poti, ampak sedaj se pomikamo eh, k jedru pogajanj eh, in ta pogajanja bodo potekala spomladi. Vem, da vas skrbijo proračunske posledice Združeni narodi so pod pritiskom ZDA, da eh, znižajo izdatke. In ta pritisk je celo dobrodošel pritisk, kajti Združeni narodi potrebujejo reforme. Združeni narodi morajo storiti več z enakimi sredstvi, če že ne z manj sredstvi in to generalni sekretar tudi želi doseči. Ampak ta pritisk ZDA mora biti razumen. Doslej je bil, nismo imeli preveč negativnih posledic. Proračun oziroma izdatki so se zmanjšali za pet odstotkov. In to ne vpliva na eh, zmogljivost, operativno zmogljivost Združenih narodov. Vendar pa vidimo tudi, da bodo ZDA morda želele še več. Evropska unija je igrala pomembno vlogo pri tem. Mi igramo most med eh, američani, ki želijo močno uh, znižanje porabe in pa med tistimi, uh, ki želijo znatno povečanje proračuna. Torej, uh, mi smo tisti, ki skrbimo za posredovanje in uh, za uh, sprejemanje sporazumov na proračunskem področju. Vse države članice so meni in moji ekipi dali odgovornost, da se o tem pogajamo, čeprav to ni v našem mandatu. Torej gre za izraz zaupanja. Le skupaj bomo lahko uspešni v tej bitki znotraj združenih narodov. Torej upam, da Bodo reforme, ki jih je predlagal generalni sekretar, vsaj v veliki meri izvedene oziroma vse sprejete eh, do septembra. Obdržati moramo zagon in vsako sporočilo odbora za zunanje zadeve in pa parlamenta je dobrodošlo. To kaže tudi na zavezo Evropske unije, da želi uspešne reforme. Ne smemo pozabiti na zelo pomembno dejstvo. Evropska unija in pa države članice največ prispevajo v eh, proračun Združenih narodov kot celota. Prispevki naših držav članic k rednemu proračunu Združenih narodov znaša več kot 30 odstotkov proračuna Združenih narodov. V letu 2016 so tri države članice, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in pa evropske institucije bile med desetimi eh, temeljnimi plačnicami v eh, proračun Združenih narodov. Če upoštevamo še prostovoljne prispevke, to je eh, drug način financiranja Združenih narodov, potem eh, prostovoljni prispevki eh, naših držav člani znašajo približno 50 odstotkov vseh prostovoljnih prispevkov vseh 193 držav člani Združenih narodov. Torej, in s tem zaključujem, naši odnosi z Združenimi narodi, ne predstavljajo jele soglasja glede vrednot in načel, ampak so naši odnosi zelo tesni tudi na finančnem področju. Evropska unija zagotavlja vrednote, eh, ki so tudi temelj sistema Združenih narodov. Na to bi morali biti ponosni, jaz sem na to zelo ponosen. Ampak to seboj prinaša tudi določeno odgovornost. In če želimo to odgovornost prevzeti znotraj tega večstranskega sistema, potem moramo biti enotni. In če lahko ta parlament posreduje to sporočilo državam članicam, še prav posebej nekaterim. Namreč, da je enotnost predpogoj za uspeh. in uh, da je uh, razdelitev uh, obsodba na uh, ranljivost v Združenih narodih, na šibkost. Hvala lepa. Veliko število kolegov sedaj želi besedo. Ali želite, da kolegi zastavijo vsa vprašanja in boste potem odgovorili, ali želite več krogov? Samo en krog, dobro. Kolegi, čas imamo do približno deset minutih, torej približno pol ure. Eh, najprej dajem besedo gospodu Freundu, ki se ukvarja z temi zadevami. Tri minute mogoče. Ojgen, izvoli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod eh, veleposlanik. Vedno nam je v veliko veselje. Mislim, da ne boste potrebovali slušalk. Vedno uh, nam je v veliko veselje, da vas lahko gostimo tukaj v Bruslju in V veliko veselje nam je bilo tudi obiskati vas v New Yorku, še prav posebej je mene to veselilo. Združene narode sem obiskal eh, septembra pred 40 leti v pol uradni funkciji. In rdeča črta v Združenih narodih so nekako vedno bile reforme. Takrat in eh, sedaj. Vedno znova slišimo načrte glede izvajanja reform. Vse skupaj je sedaj odvisno od trenutnega generalnega sekretarja. Ta mora izvesti svoje reforme. Osredotočil se bom na dve splošni vprašanji in prepustil eh, kolegom, eh, da se posvetijo posameznim vidikom vsega tega, kar ste nam sedaj razložili. rad bi, da nam poveste, katera so temeljna razhajanja v pristopu k problemom, s katerimi se srečujemo v Združenih narodih, s katerimi se vi srečujete. Kakšne so razlike med eh, trenutnim generalnim sekretarjem in pa njegovim predhodnikom. Vem, da prihajata iz povsem druge, drugačnih eh, koncev sveta in eh, da sta zaradi tega različna tako eh, v pristopu, kakor tudi v karakterju. Ampak zanima me, katere so temeljne razlike med njima. In drugo vprašanje, o katerem niste govorili oziroma ste ga se ga le taknili, je vprašanje ZDA. Vemo, da ima predsednik Trump razmeroma, no, naj se popravim, da ima povsem drugačen odnos do Združenih narodov, kot eh, jih je, kot ga je imel njegov predhodnik. Bili ste tudi veleposlanik v zadnjih 12 mesecih Baraka Obame. Torej nam lahko zagotovo poveste, kako to vpliva na delo Združenih narodov. Ali na neki heli gledate na drugačen način kot pa predsednik? ki ima drugačen pristop k Združenim narodom. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa, Eugen Freund. Sedaj pa predstavniki eh, političnih skupin, gospa Pitera v imenu ELS za dve minuti. Imam vprašanje, panje ambasadorže, spomnil pan o. Imam vprašanje, gospod eh, veleposlanik. Govorili ste o politiki eh, do Kitajske in imam sledeče vprašanje. Do nedavnega, oziroma pred nedavnim je kitajski zunanji minister objavil belo knjigo, ki se osredotoča na politiko Kitajske v Arktiki gre tudi za tesnejše odnose Kitajske z arktičnimi državami. In poleg tega eh, gre tukaj za nizozemsko, Nemčijo in Polsko. Potrebno si bo gledati na črt, plovnih poti skozi Arktiko. Gre za tako imenovano severno pot. In eh, potem imam še vprašanje. Kako je z projektom eh, severne polarne sviline poti? Ali je to pot razprave? Ali je to predmet razprave? SG. Gospod Lic, hvala lepa da ste nas gostili v New Yorku. Vaš urad eh, nam je zagotavljal izredno podporo in odlično smo sodelovali. Vprašanje pa je zastavljeno, eh, pa se nanaša na eh, vrh leta 2019. Kakšna so pričakovanja in kako lahko pri tem sodelujemo? To je torej moje prvo vprašanje. E, drugo vprašanje, eden izmed e, globalnih ciljev je tudi e, podnebje. Jo Leinen je podal pobudo podnebne diplomacije. In to odpira številna vrata kot smo videli pri delegaciji iz Irana. Ti menijo, eh, da to predstavlja veliko priložnost in tukaj lahko sodelujemo z Iranom, ker je sodelovanje na drugih področjih zelo težavno. In uh, sprejeti so bili tudi zaključki sveta pred kratkim in uh, poročilo na lastno pobudo bo pripravljeno še pred koncem poletja. Gre za uh, okrepitev naše delegacije in tudi Evropski parlament bo igral pomembno ulogo. Videli eh, bomo, eh, ali eh, lahko pomagamo pri razvoju podnebnih portfeljev tistih držav, s katerimi sodelujemo. Kako lahko sodelujemo na, podrobju, na področju podnebne diplomacije? ali eh, bi eh, lahko zagotovili sodelovanje pri globalnih ciljih, pa tudi pri eh, prihodni podnebni konferenci. Najlepša hvala. Sedaj pa Charles Tenno. Indeed, an tour de force of the... Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Srečujete se z številnimi izzivi v Združenih narodih. In rad bi čestitev portugalski tudi za imenovanje gospoda Gutierreza kot generalnega. Eh, sekretarja. Pa tudi za imenovanje gospoda Sentere. No, začnimo z Brexitom. Tako predsednica vlade May eh, na varnostni konferenci v Mintnu, kakor tudi svet v svojih eh, varnostnih priporočilih, pravita, da želita sodelovanje Združenega kraljestva in pa Evropske unije na političnem področju tudi po izstopu Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo želi eh, notranjo in zunanjo pogodbo na področju varnosti in obrambe. Ne vem, eh, ali obstaja možnost udeležbe tretje države v eh, pesku, ampak kaj se bo zgodilo na varnostnem svetu Združenih narodov? Kajti Evropska unija bo imela le en stalni sedež po izstopu Združenega kraljestva, govorimo o Franciji. Eh, torej, kako gledate eh, na eh, koordinacijo prioritet zunanje politike, usklajevanje z, med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo in Francijo? Kako bo se to potekalo? Ali o tem razpravljate? In še eno vprašanje. Gre za Cipr. To je država, s katero imam zelo tesne vezi že nekaj let in potekajo uh, pogovori o združitvi pod novim predsednikom Anastiazisom. Ampak seveda Turčija kaže svojo moč uh, s tem, uh, da je prepovedala uh, črpanje uh, nafte z strani italijanskega podjetja. Uh, kako torej gledate na ta proces in kar zadeva reforme Združenih narodov? Uh, vedno sem podpiral eh, stalni sedež eh, za Brazilijo, Indijo, Nemčijo in pa Japonsko. Ali obstajajo možnosti za to, eh, da bi Nemčija imela stalni sedež brez veta? kaj pa eh, zloraba eh, veta strani Rusije, eh, ki jo podpira tudi Kitajska, recimo v primeru Sirije, Trumpa zagotovo večstransko sodelovanje ne zanima, to smo videli sedaj, ko nad nami visi senca trgovinske vojne. Torej, to nas vse zelo skrbi, vse, vse tiste, ki, veluje, ki verjamemo v večstransko sodelovanje. Hvala lepa, gospod Tenok, sedaj pa gospod Ostrevičius. Yeah. Ja. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod veleposlanik. Pridružujem se kolegom in kolegicam, ki so izrazili naše zadovoljstvo s toplim sprejemom v New Yorku. Hvala tudi za vaše delo. Upam, da boste tako nadaljevali tudi v prihodnosti. pred kratkim se je odbor za človekove pravice vrnil iz Ženeve, kjer je potekalo zasedanje sveta za človekove pravice. In teme, ki smo jih obravnavali, niso nojno pozitivne. Poteka razprava v svetu o tem, kakšne naj bodo prioritete. Zasebne človekove pravice, kolektivne človekove pravice človekove pravice vizavi razvojne politike. Zanima me, kako vi vidite razprave v New Yorku. Kako bi sami opisali stanje na teh področjih. O drugi komentar oziroma vprašanje pa se nanaša na razprave o morebitni mirovni misiji Združenih narodov v Ukrajini, ki je na udaru Ruske federacije. A je prišel do kakšnega razvoja dogodkov? Hvala. Gospa Sakorafa za dve minuti v imenu skupine GUE NGL. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, za vse informacije. Tudi sama bi eh, rada izrazila svojo zaskrbljenost zaradi prihodnosti te organizacije. Kot ste sami dejali, ste tudi vi zaskrbljeni. Zanima me, kako vi gledate na eh, ta okvir in na eh, globalno eh, vizijo. Slišali smo, da bi bile najdržave članice usmerjene bolj na ljudi, da bi se morali bolj ukvarjati s človekovimi pravicami, eh, s podporo migrantom. Graditi je treba na tej osnovi. Vsi se lahko strinjamo, da pri človeku eh, usmerjenemu pristopu razmišljamo predvsem o ranljivih skupinah, eh, o Eh, mladoletniki brez spremstva, naprimer, to je zelo pereča tema. Kaj se bo spremenilo v praksi? A menite, da lahko v okviru eh, politike Evropske unije, eh, ki jo trenutno izvaja države članice, govorimo o solidarnosti in človekovih pravicah? Pristopi držav v Združenih narodih so različni, a menite, da bi lahko imeli podobne pristope tudi Evropski uniji? nekatere države članice v tem trenutku še vedno zavračajo prevzem eh, skupne odgovornosti, k čemur sicer pozivamo. Še vedno pa se nismo odločili glede revizije Dublina. Nekatere države članice ne podpirajo eh, poštenega prevzemanja skupnega bremena na to imamo tudi problematiko držav, kakšna je Turčija in tako naprej. Kako vi gledate na eh, pridružitev neke države, ki eh, poraja vprašanje v zvezi mednarodnimi eh, sporazumi, povzroča velike težave na Cipru in tako naprej. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s to državo? Najlepša hvala. Gospa Boksor v imenu e LS. E Najlepša hvala, gospod veleposlanik, da ste nas obiskali. Hvala za vašo predstavitev. Glede na nenadzorovane migracijske dogove, s katerimi se evropske meje soočajo od leta 2015 naprej, je treba sprejeti dejstvo, da so migracije eden izmed največjih globalnih izzivov. V Evropi smo bili priča groznim napadom na naše državljane mednarodna skupnost mora torej spoštovati pravico držav, da prioritizirajo varnost lastnih državljanov pred drugimi vidiki in elementi. Vsaka država ima suvereno pravico, da odloča sama o tem, koga bo sprejela in koga ne. Mačarska ščiti zunanje meje Evropske unije in je popolnoma zavezana k zaščiti Evropske unije. Ustrezen, koordiniran, pristop k migracijam je potreben tudi na globalni ravni, ampak tukaj v Evropski uniji še vedno nismo dosegli soglasja v zvezi s tem. Sploh, kar se tiče zakonitih uh, urejenih poti v eh, Evropo, gre torej za alternativo tem eh, nezakonitim migracijskim tokovom. Nekateri pravijo, da je to del rešitve, drugi se s tem popolnoma ne strinjajo. Mačarska vlada je jasno povedala, da je trenutni predlog eh, globalne rešitve iz New Yorka zgolj pobuda za vedno več ljudi, da zapustijo svojo domovino in se odpravijo na pot. Pomembno je, da dosežemo kompromis pri globalnem svežnju o migracijah v eh, duhu eh, mednarodnega prava. Tudi sama podpiram takšno soglasje. Mislim, da se je treba pogovarjati tako z vladami držav članic in z institucijami Evropske unije, pogledati si moramo uh, naša interna pravila, tako da bomo ostali dosledni. Vseeno pa je 20. februarja delegacija Evropske unije podala izjavo, lasno izjavo, v nasprotju z obstoječimi pravili in postopki. Ravno zato prosim gospoda veleposlanika, da zagotovi spoštovanje načela vladavine prava spoštovati je treba lasna pravila Evropske unije in postopke, kar se tiče nastopov eh, v globalnih eh, organizacijah. Potrebujemo skupna stališča Evropske unije, ne pa da eh, te oblikuje, ta oblikujete sami. Sedaj pa je Olanen. Kopfhörer an, dann spreche ich mal in Deutsch. Spoštovani veleposlanik, glede na to, da imate slušalke, bom spregovoril po nemško. Leto 2018 eh, je v bistvu leto Evropske unije. Pet naših držav članic je v eh, varnostnem svetu, imamo generalnega sekretarja. Torej, ali se to opazi, ali je Evropska unija sedaj močnejša kot ponavadi? Trump je napadel tudi mirovne misije in eh, tudi to naj bi. Eh, bilo podvrženo reformam. Zanima me, kakšne bodo posledice tega, če veste. Rekli ste, da bo Evropa močna, če bo združena. Pri zunanje političnih eh, temah bi lahko glasovali tudi z večino, torej da bi večina zmagala. Ampak, če bi bile odločitve sprejete z večino, bi potem imeli tudi manjšino. Kako bi se to odražalo v združenih narodih? Poleg Sirije bi rad omenil tudi eh, vprašanje Rohing, ampak mislim, da bo kolega Bašir tukaj vprašal bolj potrebno. Zanima me, kaj je to eh, bolj podrobno, kaj bo Združeni narodi naredili tukaj. Hvala lepa, Joe Leinen. Bomo kar nadaljevali, gospod Bašir, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Razumem vaša stališča, gospod veleposlanik. Dotaknil bi se nekaj tem. Tako kot kolega Avštrevičius sem tudi sam pred kratkim obiskal Ženevo. Pred eh, Zajd Rad Al-Husein, eh, visoki komisar, eh, ni bil ravno dobre preširne volje. Na tem sestanku se je pokazalo, da se gospodarstvo seli proti vzhodu. Narodi, kakšni so, kakršni eh, so Kitajska, Indija in drugi, eh, so v usponu. Eh, ogromne skupine ljudi so povlekli iz revščine, beležijo gospodarske uspehe. Vseeno pa imajo ti narodi stališča, ki niso tako pozitivna, kar se tiče naprimer človekovih pravic verjamejo, da bi eh, lahko gospodarski razvoj sam privedel do eh, boljšega spoštovanja človekovih pravic. Kako se soočiti eh, s temi izzivi, kako jih prepričati, da bodo spoštovali tudi človekove pravice? Na to drugo vprašanje, pravice beguncev. Podpirati je treba padle države, kakršna sta Sirija in Afganistan. Podpirati jih je treba iz dneva v dan, tako da zagotovimo boljše upravljanje, zagotovimo vladavino prava in demokracijo. S tem se bo izboljšalo tudi stanje na področju človekovih pravic. Ranljive države, Pakistan in eh, Jordanija, naprimer, ki so že tako ali tako eh, revne, morajo biti prav tako deležne naše podpore, tako da bodo še naprej lahko gostili 68 milijonov migrantov. Eh, in beguncev po svetu, tako da bodo lahko še naprej pomagali otrokom, zagotavljali eh, cepljenje, zdravstveno skrbo in eh, izobrazbo. In še zadnji komentar reforme Združenih narodov. Komalo bo končal, gospod predsednik. Mislim, da potrebujemo velike reforme Združenega kraljestva. Dejstvo, da imajo nekatere uh, države pravico veta, ni najbolj demokratično, potrebujemo pravo demokracijo. Hvala, gospod Bašir. Pred zadnji gospod Schaffhauser. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda me niste videli, ko sem prosil za besedo v prvem krogu. Imam nekaj komentarjev, če dovolite. Projekt Združenih narodov je odličen in mi, Evropa narodov in svobode, cenimo ta projekt, ker eh, gre za sodelovanje med državami. S tem spoštujemo vsako državo in suverenost vsake države. Glede na prisotnost in vlogo evropskih držav, je treba upoštevati ta kontekst. Evropska unija mora poskrbeti za koordinacijo, ni pa potrebno, da ima sedež. Države morajo ostati neodvisne. To je eh, naše jasno stališče in eh, predsednik Trump je na isti valovni dolžini, ima podobno vizijo. Imam vprašanje v zvezi eh, z varnostjo in obrambo glede na uh, neuspeh uh, Monuska, uh, Minuske, Minusme in tako naprej, ne bom govoril o tem. Člani varnostnega sveta, Francija, Rusija in ZDA, skupaj posredujejo učinkovito, glede na njihove sposobnosti eksternega delovanja, za stabilizacijo nekaterih območij pobude bodo sprejete v tej smeri. Zanima me, kako razmišlja predstavnik Unije in kako želite podpreti to ukrepanje v boju proti terorizmu, zlasti v Afriki. Hvala. Merci. Najlepša hvala. In glede na to, da je z nami portugalski gost, dobi kot zadnja besedo portugalska kolegica Ana Gomeš. Um, Pozdravljeni, gospod veleposlanik. Najpomembnejša reforma, ki je nujma, nujna za eh, globalno varnost eh, in urejanje eh, sveta, je reforma varnostnega sveta. Uh, Generalni sekretar lahko o tem eh, govori, to predlaga, o tem sama nisem slišala veliko, ampak mi kot Evropska unija lahko zagotovimo gonilo za to. In glede na Brexit je to pravi trenutek, če želimo stalni sedež Evropske unije za mizo, ne posamezne države, ampak stalni sedež Evropske unije za mizo. Seveda je treba omejiti tudi pravico eh, do veta, ker je na ta način eh, varnostni svet paraliziran. Potrebujemo varnostni svet, ki je usklajen eh, z ulogo različnih sil v 21. stoletju. Ali visoka predstavnica in generalni sekretar že razmi, skupaj razmišljajo o teh zadevah? Moje drugo vprašanje je naslednje, glede na to, da nimamo rešitve za Sirijo, eh, bomo eh, na Bližnjem vzhodu manj pomemben uh, akter, kot je dejal visoki komisar za človekove pravice včeraj, je treba stopiti na prste uh, agresivnežem. Svet ne počne ničesar. Parlament je upravil svojo nalogo, svet pa ne počne eh, ničesar. In še zadnje vprašanje. A, bodo Združeni narodi naredili kaj na področju davkov. Bodo preprečili, da bodo eh, ZDA še vedno eh, eden od pobudnikov za davčne oaze. To je vprašanje, ki sem ga zastavila generalnemu sekretarju Združenih narodov. Vem, da je to zanimivo tudi za afriške države. Evropska unija je bila tista, ki je eh, brez vsakršnega kančka eh, sramu eh, blokirala uh, dogovor v uh, Addis Abebi. Lep. Najlepša hvala. 11 komentarjev, vrsta vprašanj. Predlagam, da na njih odgovorite. Imate 15 minut, upam, da boste odgovorili na čim več teh vprašanj. Kolegi in kolegice, glede na to, da se bomo podali v New York ob koncu oktobra, v začetku novembra, kot vsako leto, bi se morali pogovarjati uh, Eh, tudi o posledicah brexita. Mislim, da je to dobro priporočilo. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za tako dober nabor vprašanj in komentarjev. Vsakemu bo poskušal nameniti vsaj nekaj besed. Začel bom z najtežjim z diplomatskega vidika. In eh, gre za primerjavo med Guterrešom in uh, Ban Ki-moonom. Diplomati ne radi odgovarjamo na to vrstno vprašanje. Ampak lahko vam povem, kako bi se lotil odgovora na to vprašanje v eh, bolj neformalni zasedbi. Antonijo Guterres je prvi nekdani predsednik vlade, ki je postal generalni sekretar Združenih narodov. Bil je predsednik vlade v eh, vlastni državi, bil je vodja stranke, bil je vodja mednarodne politične družine. In to je prvi vidik, ki ga eh, dela posebnega z vidika njegovega profila. Druga stvar je ta, da ima desetletne izkušnje kot visoki komisar za begunce. Združene narode pozna od znotraj, svet pa od zune. In mislim, da uh, ima zato neko primerjalno eh, prednost eh, pri svojem delu, ki ni relevantna. Druge komentarje pa lahko slišite v eh, bolj neformalni obliki, kdaj drugič. Na to spremembe stališča ZDA znotraj Združenih narodov. V Združenih narodih sem sodeloval s Samantha Power, prejšnjo predstavnico ZDA. Spomnim pa se tudi prejšnjih časov, ko so imeli v ZDA drugačen pristop, drugačen odnos kot eh, predsednik Obama, sploh eh, tekom njegovega drugega mandata. Tako da je treba zadeve ustrezno uokviriti. Če se vrnemo dovolj daleč v eh, preteklost, se lahko spomnimo na situacije, v katerih so bili v ZDA zelo kritični. Naša naloga je, da poskušamo čim bolje sodelovati, da eh, najdemo kompromise. Še vedno obstajajo skupna stališča, to je jasno. Ko pa ne moremo priti do skupnega stališča, se moramo držati naših stališč, naših načel in vrednot. In to tudi počnemo. Na nekaterih področjih sodelujemo bolje kot na drugih področjih. kar me skrbi pri stališčih ZDA, je signal, ki ga s tem pošiljajo preostalemu svetu, vsaj v nekaterih primerjih. Nekako eh, pozivajo preostale, da manj sodelujejo v eh, okviru takšnega večstranskega sodelovanja. Saj veste, o čem eh, govorim. Na to vprašanje Kitajske. priča smo vedno pomembnejši vlogi Kitajske v večstranskem sodelovanju. To je seveda popolnoma koherentno glede na njihovo vlogo v svetovnem gospodarstvu, glede na število prebivalstva. Ampak eh, v zadnjih eh, časih se je ta vloga znotraj Združenih narodov eh, še povečala. Nekatere njihove pobude so zelo dobrodošle v Združenih narodov. Naprimer, uh, eh, One Belt Road, kar se tiče uh, polarne svilne poti, o tem sam nisem veliko uh, slišal. Kar pa se tiče uh, njihovih drugih projektov, pa mora Evropska unija zauzeti zelo jasno uh, stališče. Uh, v zvezi s tem kitajskim projektom One Belt, One Road. Kar se tiče ciljev trajnostnega razvoja, si prizadevamo za njihovo izvajanje na interni ravni in eksterni ravni, razvijamo našo razvojno eh, politiko na podlagi konsenza in onkraj eh, takšnega pristopa. Mislim, da imamo v rokavu dobre karte, imamo tudi dober glas mislim, da bi lahko ta segel v deveto vas, če eh, bi se malce bolj potrudili. Imamo še eno odgovornost, da izvajamo te cilje znotraj Evropske unije in to je prav tako pomembno. Če tega ne bomo izvajali doma, ne moremo zahtevati od drugih, da to izvajajo uh, na svojem pragu. Ne bomo kredibilni, če nismo kredibilni na interni ravni. In eh, zelo pomembno je, kot ste dejali, uh, da lahko Združenim narodom predstavimo nek prepričljiv dosje naših ukrepov znotraj Evropske unije, eh, kar se tiče izvajanja eh, ciljev trajnostnega razvoja. In eh, pomemben del tega dela je seveda podnebje. Smo pionir na področju boja proti podnebnim spremembam. Spomnim se, da uh, smo predstavili instrumente za ratifikacijo in to je na to sprožilo začetek veljave pariškega sporazuma. To je bil zgodovinski trenutek. Ampak sedaj moramo zagotoviti, da se bo pariški sporazum izvajal. In že sedaj vemo, da Pariz ni dol. Prvo kot prvo pa moramo v polni meri izvajati pariški sporazum glede na to in glede na novo stališče ZDA, je na plečih Evropske unije veliko odgovornosti. Ne bo nam uspelo samim sodelovati, moramo z drugimi. In tukaj zelo dobro sodelujemo s Kitajsko, za razliko od drugih področji. Mislim pa, da potrebujemo še več zaveznikov, še več prijateljev pri tem delu. Podnebna diplomacija je eden od instrumentov, ko sem bil uh, pred nekaj leti generalni direktor za zunanje odnose pri komisiji, smo o tem začeli razmišljati. Veseli me, da je sedaj stvar eh, razvita in eh, zadnji sklepi sveta gredo prav tako v eh, to smer. Parlament ima pomembno vlogo, po mojem mnenju. Podnebni svežen je šel skozi parlament, parlament ga je podprl in okrepil, ozaljšal. In tako v Washingtonu kot eh, v New Yorku eh, vidim zelo pomembno vlogo za parlamentarce. Vi lahko rečete stvari, ki jih jaz ne morem eh, reči ali pa na drugačen način jih lahko poveste kot jaz in delegacija. Vaše delo lahko zgolj podprem. In mislim, da tako razmišlja tudi gospa Mogherini, enako velja za celotno SZD. Mislim, da lahko računate na našo, našo pomoč in sodelovanje pri naši kolektivni nalogi, da več držav povabimo k temu soglasju o Parizu. In na to moramo stopiti uh, korak dlje, ker je to nujno. Hvala, gospod uh, Tenek, za vaše vprašanje. Vem, da govorite eh, perfektno portugalščino, vedno se je z vami lepo pogovarjati tudi v portugalščini. Ampak vaše vprašanja so se uh, osredotočila na Brexit in na varnostni svet. Naj odgovorim še na nekaj vprašanj v zvezi z varnostnim svetom. Ena od eh, mojih prioritet te dni je krepiti sodelovanje med našimi državami članicami, ki sedijo v varnostnem svetu. Jaz in uh, moja ekipa in te države uh, moramo seveda sodelovati tudi s tistimi državami, ki jih ni v varnostnem svetu. To je predvideno tudi v pogodbi, mi pa želimo iti korak dlje. Zagotoviti želimo, da tiste države, ki so v varnostnem svetu, delujejo kot skupina. S tem pa krepijo zmogljivost Evropske unije, da vpliva na odločitve varnostnega sveta. Vaše vprašanje se eh, je nanašalo na to, da če bo šlo vse po načrtih. Ene od stalnih eh, članic varnostnega sveta Evropske unije tam ne bo več. Kaj se zgodi, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, kaj se zgodi s 27-terico? Lahko vam eh, dam uh, moj pogled na zadeve iz New Yorka. Seveda sam nisem odgovoren za pogajanja o Brexitu, hvala Bogu. Ampak tako kot zadeve vidimo iz New Yorka, se nam zdi smiselno, da države, ki imajo iste vrednote, ista načela in po mojem mnenju tudi iste strateške interese, smiselno se mi zdi, da te države tudi v prihodnosti sodelujejo tesno. Mislim, da so to povedali že različni govorniki in to bo brez dvoma predmet uh, dolgih razprav in pogajen. Ne bom se spuščal v podrobnosti, lahko vam zgolj povem, da tako kot sam gledam na, zružno, uh, eh, na Združene narode, uh, vidim nek zelo jasen smisel v uh, tesnih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in obratno. Mislim, da si ne moremo privoščiti, ne eni, ne drugi, da bi bili razdeljeni v današnjem svetu glede takšnih vprašanj. Podrobnosti, časovnica, eh, tega pa ne bom komentiral, ker eh, pri tem nimam vloge. Lahko pa vam povem, da do danes eh, nisem videl nobenih sprememb, kar se tiče sodelovanja Združenega kraljestva na naših sestankih, v sodelovanju in tako naprej. In tako mo, mora tudi biti, zato ker je Združeno kraljestvo še vedno polnopravna članica Evropske unije. V prihodnosti, eh, po mojem mnenju, potrebujemo to tes, eh, tesno sodelovanje, ampak ne bom govoril o tem, kako doseči eh, to točko. Na to vprašanje Cipra. V zadnjih pogovorih z generalnim sekretarjem eh, je postalo jasno, da je on pripravljen in da so deležniki pripravljeni. Vsi ga seveda podpiramo in tudi mi si prizadevamo za rešitev želimo zagotoviti, da bomo lahko prišli do končnega cilja, za razliko od zadnjih poskusov. Seveda pa je veliko odvisno od pripravljenosti za sklepanje dogovorov zadevnih deležnikov. Na to reforma varnostnega sveta s tem odgovarjam Ani Gomeš in drugim. Jasno mora biti eh, naslednje. Reforme, za katere se je odločil eh, Antonijo Guterres in o katerih sem govoril eh, sam danes dopodan, ne vključujejo eh, varnostnega sveta. Generalni sekretar ni predlagal reforme varnostnega sveta. O teh reformah se govori ločeno znotraj določene skupine držav članic. To je vprašanje, s katerim se ukvarjajo oni. Kar pa se tiče nas znotraj Evropske unije, se lahko vsi strinjamo, da je treba varnostni svet spremeniti. Seveda pa vse države članice na mizo niso dale enakih uh, idej za reforme. In ko uh, imamo pred sabo države članice z različnimi mnenji, uh, moram tudi sam paziti, kaj uh, rečem. To je onkraj mojega uh, plačnega razreda. Uh, In eh, težko je odgovarjati na takšno vprašanje, ko imamo zelo različna stališča v zvezi z varnostnim svetom znotraj naše skupine držav članic. Se pa strinjamo, da bi bilo treba uh, omejiti uporabo uh, pravice do veta pri določenih težkih uh, vprašanjih, kot je naprimer genocid. Tukaj se večinoma vsi strinjamo, ampak vse članice varnostnega sveta se ne strinjajo glede same omejitve pravice do veta. Glede sveta za človekove pravice in glede eh, reševanja vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, dobra prijatelja tukaj na sredini sta zastavila vprašanja v zvezi s tem. Sam lahko rečem, da se strinjam s tistimi, ki eh, pravijo, da moramo biti bolj učinkoviti pri eh, našem podpiranju človekovih pravic, pri angažiranju drugih v tem boju, ki je res eh, hvale vreden. Mislim, da zaenkrat nismo bili tako učinkoviti, kot bi lahko bili. Eno leto uh, smo bolj uspešni kot uh, drugo leto, če si pogledam odbor, ki se s tem ukvarja in če si pogledam svet za človekove pravice. Skupaj s Taurusom Lambrinidisom, uh, posebnim uh, predstavnikom za človekove pravice in skupaj z gospod Mogherini se pogovarjamo o tem, da bi se nam morale pridružiti druge države, še posebej južne države v eh, tej bitki. Tako da izpostavljamo eh, dobre ukrepe, ki jih sprejemajo na področju človekovih pravic v lasni državi. Tako da niso zgolj evropejci ali pa kanačani tisti, ki eh, drugim naročajo, kako bi morali postopati. Uporabljati je treba primere najboljše prakse iz južnih držav, držav v razvoju, ki imajo težave pri razvoju, še vedno pa na prvo mesto dajo človekove pravice. Na ta način se bomo bolj učinkovito borili proti tej zgodbi, ki jo razvijajo nekateri, čež da je treba najprej, poskrb, najprej poskrbeti za razvoj, šele na to pa za človekove pravice. In mislim, da uh, smo pri tem naredili korak naprej v, ti, v tej ideološki razpravi eh, na globalni ravni. Ta stališča so deležna določene podpore. Ena od idej ki ji sledimo in pri tem moramo biti zelo ustvarjalni, računamo na vas in na eh, pododbor za človekove pravice, seveda, bolj splošno pa na odbor AFED. Načrtujemo nekaj ukrepov tekom generalne skupščine eh, na tej ravni. Kar se tiče Ukrajine, lahko rečem, da smo zaenkrat v pad poziciji. Po eh, našem mnenju je Minsk prava pod naprej, drugih možnosti v bistvu ni. Eh, ideja eh, mirovnih operacij Združenih narodov v Ukrajini je že bila dana na mizo, razprave so potekale, ampak pošteno rečeno. Razlike v stališčih med Moskvo in Kijevom eh, glede teh idej pomenijo, da sam nisem preveč optimističen. Sledimo razvoju dogodkov, ampak nisem preveč optimističen, da bo to uspelo še nekaj vprašanj v zvezi z migracijami, kjer so eh, pristopi že v tej dvorani zelo eh, različni v nekaj minutah. In to je seveda del težave. Če mora nekdo zastopati Evropsko unijo eh, na temo migraciji, je dobro, da imamo enotna stališča. Zato sem k tem pozival. Razumem pa, da zadeve niso tako preproste. Podpiramo Centr za človekove pravice in za ustrezno priseljensko politiko. In eh, o tem smo se pogovarjali tudi v New Yorku. Kar se tiče komentarjev gospe Boksor, to eh, ni sestanek, eh, na katerem bomo govorili o tem, eh, kako ukrepati v eh, prihodnosti. Moj namen pri tem dosegu pa je naslednji. Evropska unija je tista, ki je pozvala globalnemu svežnju eh, ukrepov na področju migracije. Razumeli smo namreč, da migracije niso eh, evropski problem, to je globalna realnost, ki zahteva globalne rešitve v določenem okviru. Prav, sprejeli smo deklaracijo, to je dobro. Začela so se pogajanja o globalnem svežnju ukrepov, eh, tako za eh, begunce, kot tudi za migrante. Sedaj pa je pomembno, da ta svežen, ta pakt odraža naša stališča. Edini način, da Eh, vplivamo na končno obliko tega pakta, je, da smo enotni in združeni. Če bomo razdeljeni, potem naša beseda ne bo obveljala. Kar se tiče prisotnosti Evropske unije v New Yorku in eh, Jo Lajnen je omenil vrsto številk v zvezi eh, s tem, Se mi zdi, da smo v eh, sistemu Združenih narodov močnejši kot kadarkoli prej. Zato, ker sodelujemo, zato, ker smo prisotni na pomembnih eh, položajih. Zdi pa se mi, da moramo poskrbeti za bolj učinkovito delo znotraj varnostnega sveta, naprimer. In še enkrat eh, povdarjam, da moramo vedno, ko je to mogoče, če že ne, sploh vedno, Eh, zagotovimo enotna stališča. On, uh, no, o človekovih pravicah sem že spregovoril. Ne želim ničesar pozabiti, ne želim pozabiti na kakšno vprašanje ali komentar. Razumem stališče tistih, ki si ne želijo samo enega enotnega sedeža za Evropsko unijo, razumem pa tudi tiste, ki. Uh, si tega želijo. Sem si zabeležil eh, vaše komentarje. Kar se tiče reform varnostnega sveta, tukaj imajo države članice različne pristope, zato je to težko eh, povzeti. Ampak razprava poteka tako v Evropski uniji, kot tudi v New Yorku. Vsi razpravljamo o tem, kako pripraviti varnostni svet, ki bo reprezentativen, kako zagotoviti sodelovanje držav članic in tako naprej. Sedaj pa še eh, zadnji komentar glede obdavčitev, obdavčevanja. To je pomembna tema, ampak eh, Združeni narodi morda niso najprimernejši naslov, ki bo ugotavljal, kako je s tem vprašanjem. Tako da na tem področju v Združenih narodih ne poteka veliko dela. Znotraj OECD-ja in drugot potekajo razprave o tej temi, v Združenih narodih pa trenutno v bistvu ne. Tako, mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj z veseljem lahko tudi eh, zasebno odgovorim na kakšna druga vprašanja. Torej, veste, kje me lahko najdete. Z veseljem eh, se lahko srečamo tudi v New Yorku. Pogosto organiziramo zanimive programe za poslance. Evropski poslanci imajo pomembno vlogo pri eh, eh teh vprašanjih tudi ko gre eh, za pristojnost Evropske unije. Vi kot diplomati pa lahko seveda pomagate pri tem, ko se zauzemate za naše skupne cilje in ohranjate naše interese. Hvala. Najlepša hvala, gospod, gospod eh, poslanec. Za člane našega odbora je vedno izjemno pomembno, da smo informirani o tem, kaj se dogaja v New Yorku. Oktobra vas bomo seveda obiskali, nič se ne bojte, in veselimo se že tega, da bomo skupaj preživeli nekaj zanimivih dni. Tako sedaj pa lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu. Najlepša hvala, nasvidenje. Nadaljujemo z naslednjo točko. Tukaj bom eh, sopredsedoval pri tej točki skupaj z Claire Moody. Kler, ali je tukaj Kler? Okay, is our guest speaker ali je naš gost že tukaj? To je uh, gospod Mateus Pavla. Ja, tam čisto od zadaj. Pozdravljeni. So, Tako, spoštovani kolegi in kolegice, naslednja točka na dnevnem redu je na vrsti. Nekateri morajo sestanek zapustiti prej, tako da predlagam, da začnemo s to točko, ki bo trajala približno eno uro, tako da bomo lahko s sestankom zaključili ob 11 in 15 minut. Namreč vem, da imajo drugi kar nekaj. Eh, drugih dogodkov. Danes imamo v odboru portugalski dan. Z nami je Raul Mateus Pavla, vodja delegacije Evropske unije v Republiki Niger. Dobrodošli v našem odboru. Nekateri kolegi so že imeli priložnost, da so se sestali z vami v našem obisku Nigerija. Obiskali smo Niamej in Agades. Tisti, ki situacije ne poznajo tako dobro, naj povem naslednje. Republika Niger je država, kakršno si lahko v naših partnerskih državah, ki so se znašle v konfliktuh, samo želimo. Ima demokratičen politični sistem, je učinkovita, politiki tam pa se zavedajo izzivov in jih poskušajo odpraviti. Gre za eno izmed afriških držav, ki najbolje sodelujejo z Evropsko unijo. Tam imamo tudi misijo EUCAP Sahel, s katero Niger dobro sodeluje, sodelujejo pa tudi z francoskimi silami v operaciji Barakan. Zahvaljujem se uh, veleposlaniku Mateuš Pavlu za gostoljubje, ko je gostil našo delegacijo v Nigerju. Res smo uživali v obisku. Besedo bi dal kar takoj veleposlaniku. Mislim, da nišče drug ne želi tukaj kaj pripomniti, tako da bi kar takoj dal besedo veleposlaniku eh, za uvodne besede. Dobrodošli še enkrat. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko veselje eh, mi je, da sem lahko gostil delegacijo Evropskega parlamenta. To je bilo zelo pomembno. Pripravljamo pa tudi nov obisk eh, odbora za pravosodne zadeve, ki bo obiskal Niger v začetku aprila. Ampak eh, naš odbor je bil gotovo boljši. Ja, seveda. Naj podam nekaj informacij o situaciji v Nigeriju. Predvsem v povezavi z varnostjo in eh, razvojnimi zadevami. To sta namreč dva glavna izziva za Niger. Kot veste, je Niger najrevnejša država na svetu. Čisto zadnje mesto dosega na indeksu eh, bogatstva držav. Sooča se tudi z velikimi varnostnimi težavami, namreč eh, leži med Libijo, Malijem, in tam je tudi velika prisotnost uh, skupine Boko Haram. Veliki izzivi zaradi terorizma in tihotapljenja seveda vplivajo tako na Niger kot tudi na Evropo. Država je namreč eh, relativno blizu Evropi. Evropska unija je v Nigeriju ponavadi prisotna za dobro sodelovanje, boj z oprejuščino, razvojno pomoč in tako naprej. Zaradi vprašanj terorizma in varnosti ter eh, pritiska strani migracij pa je Niger postal tranzitna Evropa na poti v Evropo. Pomembno je razumeti, da ni samo tranzitna država, ampak tudi država izvora. Namreč veliko prebivalcev države se odloči, da se odpravijo drugam, naprimer v slonokoščino obalo in druge države. Podnebne spremembe povzročajo težave in zato se ljudje izseljujejo. Včasih pa je Niger tudi. Eh, končna destinacija se z veseljem sprejema begunce. Po napadih eh, Boko Harama je bilo kar 300 tisoč notranje razseljenih ljudi in eh, Niger je sprejel 60 tisoč beguncev, naprimer iz Malija. Za Evropsko unijo pa je Niger pomemben predvsem kot tranzitna država prebivalci subsaharske Afrike prečkajo Niger na svoji poti. Dosegli pa smo veliko napredka, predvsem na področju migracije. Leta 2016 je približno 70 tisoč migrantov na mesec prečkalo Niger in uh, ti so potem šli v Libijo, od tam pa v Lampeduzo v Italiji. Sedaj jih je približno 3 do 4 tisoč na mesec. To je torej odličen napredek. In kaj so ključni razlogi, zakaj smo dosegli ta napredek? Prvi pogoj Zato je bila gotovo politična volja, kot je povedal že predsednik v svojih uvodnih besedah, je Niger odličen partner Evropske unije. Pred konferenco v Lavaleti leta 2015, torej ob koncu leta 2015, je Niger zelo jasno povedal, da obstaja povezava med tihotapljenjem ljudi, drog, orožja in med terorizmom. Tihotapljenje namreč eh, omogoča financiranje terorizma. Opravili so podrobno analizo te situacije in ugotovili, da je obstoj njihove države pod vprašanjem, da je ogrožena pravna država. Prav zato so prosili Evropsko unijo za podporo. Pred vrhom v Lavaleti so sprejeli zakonodajo z oprtih otapljenje ljudi. Oblasti v Nigeru so obsodili, čež da so to zakonodajo sprejeli pod pritiski Evropske unije. O tem se pogosto sliši, če obiščete Agades, naprimer. Namreč veliko je tihotapcev, ki dobro služijo za tihotapljenjem ljudi, tako da se to pogost, pogosto sliši. Ampak samo eno leto potem sem obiskal državo z eh, njihovim eh, ministrom in ugotovil sem, da je res, eh, veliko ljudi si želi odpraviti ta zakon čisto jasno, zato da, bomo, da bodo lahko omogočili nadaljne tiho tapljanje. Večina ljudi si pač želi razvoj njihove države. Minister pa je jasno povedal, da se to ne bo zgodilo, da so zakon sprejeli, zato ker so se v njihovi vladi tako odločili da je bilo to v njihovem interesu. Maja je prišlo do zelo dramatične situacije, namreč eh, v puščavi so našli skupino mrtvih žensk in otrok. To so bili eh, državljani Nigerije. Prav zato so prosili Evropsko unijo za podporo. Prosili so nas, da pomagamo z razvojno pomočjo in da omogočimo prebivalcem nekakšne alternative. Ko so nigerske oblasti ugotovile, da je partnerstvo z Evropsko unijo močno in eh, ko so potem sprejeli to nujno zakonodajo, ter ko so se začeli izvajati projekti, je bilo najprej kar nekaj frustracij. Šlo je za krizno situacijo in vedno traja nekaj časa, da se stvari eh, izboljšajo. Naš izziv je torej, da pripravimo projekte, ki bi bili hitrejši, ki bi učinkovali hitreje. Sedaj, ko so se projekti začeli in dobro tečejo, jih eh, naši partnerji v Nigeriju cenijo. Seveda pa moramo storiti še več. Prosijo tudi za našo podporo na področju varnosti. Tam imamo misijo EUCAP Sahel, gre za civilno misijo, ki obstaja že od leta 2011. Na začetku smo pomagali pri usposabljanju civilnih eh, sil, ki se bojujo zopr terorizem. Sedaj pa imamo širši mandat, ki omogoča delo na področju migracij in obmejnega sodelovanja. Mislim, da to sodelovanje res cenijo. Poleg tega pa tam obstaja še nekaj projektov, ki se bojujejo z oprtih otapljanje. Imamo naprimer skupne proizkovalne ekipe, pri katerih so udeleženi tudi policisti iz Francije in Španije. Oblastem pomagajo, da bi eh, odkrile in retirale tihotapce in tihotapske mreže. Torej, imamo zelo trdno partnerstvo in pogoji eh, za uspeh so naprimer to, da imamo močno politično voljo, kar je definitivno prisotno v Nigeriji, v drugih državah pa tega ne opazimo. Gospodu se je izklopil mikrofon. Eh, no, drugi pogoj pa je močna politična podpora in sodelovanje ter partnerstvo z Evropsko unijo. Tukaj ne gre samo za Evropsko unijo kot takšno, ampak tudi države članice. Namreč eh, veliko eh, obiskov je bilo. Predsednik Holandije je prišel, predsednik Macron je potem obiskal Niger potem gospa Mogherinijeva, ona je prva, prav njen prvi obisk, ko je postala visoka predstavnica, je obiskala uh, Agadis. To so torej jasni in pomembni signali. 16. marca bodo ministri za notranje zadeve tudi eh, izvedli pomemben sestanek v Franciji, v Parizu. Ob, tam se bo z njimi sestal tudi komisar eh, Avramopoulos. Istočasno bo potem eh, sestanek držav G5 z državami eh, izvora, tam bodo Libija, Slonokoščina, Obala, Niger in drugi. Veliki ziv državi pa je še vedno terorizem. 23. februarja je v Bruslju potekal vrh G5. To je bil velik uspeh. Eh, omogočili smo, mislim, da 450 milijonov evrov podpore v te namene. Glavna tema pogovorov v G5 pa je trajnostni razvoj. Potrebujejo eh, mandat za obravnavo sedmega poglavja Združenih narodov. To je težavno, ker ni eh, soglasja glede tega mandata. Torej, nadaljevati moramo v tem partnerstvu, nadaljevati moramo z eh, dodatnim sodelovanjem, ko gre tudi za trajnostni razvoj in za odpravljanje izvornih, eh, različnih izvornih eh, problemov za migracije. Potem pa, ko gre za OEM in HCR, tukaj moramo res podpreti te organizacije. Namreč videli smo kar nekaj šokantnih videov, ki so potem pomagali ozavestiti eh, druge države, zakaj prihaja do teh težav. Sedaj so te države sprejele boljše sodelovanje, dobili smo zagon in delo napreduje. Razmišljati pa moramo seveda dolgoročno. Še vedno obstajajo različni eh, izzivi, kot so razvoj, izobraževanje in demokracija. Demokracija je še vedno velik problem. Tako toliko z moje strani, z veseljem pa bom odgovarjal na vprašanje. You, Najlepša hvala, gospod veleposlanik. To je bil eden izmed najboljših obiskov, kar se, se jih jaz udeležil v teh štirih letih v Evropskem parlamentu in Poudaril bi še enkrat to, kar ste povedali. Niger je eden izmed najboljših in najbolj zanesljivih partnerjev Evropske unije, kljub temu, da gre za izjemno revno državo. In karkoli lahko naredimo, da podpremo to državo, bo gotovo modra izbira z naše strani. Tako, sedaj pa uh, so štirje kolegi prosili za besedo gospod panzeri najprej izvolite hvala lepa gospod predsedujoči dve kratki pripombi rad bi vaše mnenje gospod eh, veleposlanik glede teh dveh vprašanj in hvala lepa za vaš obisk prvo vprašanje je to številni imajo občutek ali me slišite ali me slišite Številni imajo občutek, da eh, smo v tej državi eh, izvolili eh, novo evropsko državo, kajti politika na področju migracij je prisilila Evropsko unijo v to, da je skoraj da eksternalizirala meje in zaradi tega je tudi Nigerija del tega vendar pa bi rad slišal vaše mnenje glede določenih faktorjev eh, v tej državi, tudi na področju eh, migracij. Danes tam poteka nadzor in zaradi tega je priseljencev manj. Če tudi priseljenci še ne naprej prihajajo, ampak eh, so se eh, preselili v eh, manj naseljene dele države. In grozi jim tudi, da pridejo v stik z kriminalisti, ki, tr z kriminalci, ki trgujejo z orožjem in pa z ljudmi. Drugi element, pa je eh, močna vojaška prisotnost v eh, tej državi. Na nek način gre eh, tukaj za vojaško prisotnost, ki naj bi zavirala priseljevanje. Ampak to vodi tudi v določen odziv, kajti ta vojaška prisotnost vojaška prisotnost eh, vpliva tudi na, posla, na položaj eh, islamističnih skupin in to potem povzroča dodatne probleme. Torej, rad bi vaše mnenje. Ali ta operacija, ki naj bi zagotovila boljši nadzor eh, za namenom preprečevanja migracij, bila uspešna ali pa je povzročila več problemov, eh, ki bodo v Republiki Niger izbruhnili v prihodnih mesecih. E hvala lepa, sedaj pa za IKR, e Charles Tenok. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z kolegom gospodom Pancerjem kar se tiče rezultatov italijanskih volitev. Nenadzorovane migracije, priseljevanje iz subsaharske Afrike in Sahela bodo še naprej predstavljale veliki izziv, ne samo za te države, ampak tudi za Evropsko unijo. Kot vidimo, se vse bolj uspenjajo populistične stranke. Tukaj nimamo nobene jasne rešitve. Stabilizacije v Sahelu tudi z ozirom na podnebne spremembe v prihodnosti lahko predstavljajo največji izziv za Evropsko unijo v eh, prihodnosti. Ampak trenutno bi se morda osredotočil na trenutne probleme. Eh, kar nekaj ameriških vojakov je bilo ubitih oktobra lani. V parlamentu je bilo eh, pripravljenih kar nekaj poročil o Sahelu in eh, osredotočamo se na ta del Afrike od eh, vzhoda proti zahodu, od Boko Harama do Al-Shababa. Potem obstaja tukaj ta problem tihotapljena ljudi proti severu, kar destabilizira ne samo celotno Afriko, ampak ima tudi vpliv na globalno situacijo. Nadaljuje se tudi eh, izguba, torej eh, ISIS je izgubil v eh, Bližnjem shodu in sedaj se ponovno grupirajo v Afriki, kar bo tudi predstavljalo probleme v prihodnosti. V svojem poročilu sem izpostavil problematiko demarkacije meja v določenih delih Afrike. Namreč eh, meja je trenutno nekako zapisana v pesku, ampak ali obstaja kaj napredka pri tem, da bi se dejansko zabeležilo meje, da bi se prikazalo, kje je meja in na tak način onemogočilo premike organiziranega kriminala in uh, teroristov. Če se pravilno spomnim, obstaja v uh, v Nigeriju tudi veliko urana in to bi bilo zelo problematično, če bi teroristi dobili v roke te večje količine uh, urana. Oni se morda ne morejo pripraviti jedrskega orožja, ampak to bi lahko eh, potem nekako prešlo v druge roke. Zanima me, ali so eh, ti rudniki urana v Nigerju zavarovani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Lözin, izvolite za Goe Engel. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Pred kratkim, tukaj sem. Torej, pred kratkim smo imeli konferenco na visoki ravni EU-Afrika. In takrat smo dobili različna stališča in tudi v pogled v situacijo v Niger. Problem tukaj je zelo zapleten in večstranski. Prav zato je odlično, ko dobimo različna stališča iz eh, teh držav. Na tak način se lahko morda izognemo temu, da bi poleg izvornega problema ustvarili še dodatne probleme. Na tej konferenci smo prisluhnili tudi nekemu gostu iz Nigerije, ki je govoril o čezmejni trgovini. Torej je povedal je, da je to zelo razširjen poslovni model v Nigeriju, da je to v bistvu največja, največji vir, dobi, največji vir um, prihodkov za, za ljudi v Nigeriju. Da ne gre samo za tihotapljenje ljudi, ampak eh, da, imamo, da je to tradicionalni model trgovanja v tej državi. Prav zato imam naslednje vprašanje. Kako bo eh, ta sestanek G5 Sahel sedaj vplival na ta način življenja, kako bomo vplivali na to poslovanje in zanima me, ali ste pripravili tudi kakšno ponudbo za kompenzacije v tem okviru. Ali ste opravili kakšno oceno glede možnosti za kompenzacijo v tem okviru? nam so Niger opisali kot eh, državo pod velikim pritiskom, ki lahko prej ali slej tudi eksplodira. Tudi strani Združenih narodov smo slišali, da tako ne gre več naprej, da so tudi eh, oblasti v Nigeriju povedale, da ne bodo več prejemali beguncev, če države Evropske unije ne bodo povečale sprejema. Omenjali ste tudi ta tragični dogodek, ko so ljudje umrli v puščavi. Na nemški televiziji ARD so poročali o tem, kako se ameriške vojake strateško pozicionira na uh, vodne vire v uh, puščavi. Uh, da bi preprečili migrante in eh, migrantom dostop do vode. Zaradi tega potem eh, ti ljudje umrejo od žeje. Zanima me, ali je to res strateški namen vojaških sil v Nigeriju. Pa še nekaj. Amnesty je poročal o vprašanju človekovih pravic, predvsem beguncev v Nigeriju. Zanima me, kako lahko prepričamo ljudi, da bi ostali v tej državi, glede na to, kakšna je situacija človekovih pravic tam. Pa še nekaj glede terorizma. In kakšen je eh, torej, učinek G5, ali je destabilizacijski, ali bo pomagal pri stabilizaciji te države. Omenjali ste tudi eh, trajnostni učinek te misije. Prejšnji teden je skoraj 20 ljudi umrlo v prestolnici Burkine Faso. Ta napad je v bistvu na nek način kot, eh, bil prikazan kot odziv terorističnih sil na intervencije G5. Zanima me torej, ali G5 vzpostavljajo nek. Eh, nezaključeni krok, ki v bistvu spodbuja destabilizacijo bolj kot karkoli drugega. In to samo z namenom kratkoročne zaščite evropskih držav pred eh, migracijami. No, pa še zadnje vprašanje. Zanima me, kakšni so po vašem mnenju stroški teh eh, dejavnosti v okviru G5 Sama sem slišala, da gre za vsoto 150 milijard evrov in zanima me, odkot prihajajo ta finančna sredstva. Danke, Hvala, gospod Lezing. Sedaj pa še za zelene. Gospod Buhner, izvolite. Najlepša hvala. Navezal bi se na to, kar ste povedali na koncu. Dejali ste, da je sodelovanje z Evropsko unijo povezano predvsem z razvojno pomočjo, namenjeno tudi izobraževanju in eh, povezano z rastjo prebivalstva. Zanima me več podrobnosti o tem, predvsem, ko gre za razvojno pomoč. Namreč v mnogih afriških državah je razvojna pomoč eh, v ospredju. Po drugi strani pa imamo tukaj eh, problem, namreč eh, naprimer razvojna pomoč vključuje eh, semena in tako naprej, nimamo pa, ima pa potem sabo, sabo tudi določene omejitve pri kmetijstvu. Torej, kako se to seme uporablja. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Zgleda, da ne. Potem pa dajem besedo eh, veleposlaniku. Še sam bi dodal morda zadnji komentar. Gospa Lezing je namreč govorila o eh, tem, kako je skupina G5 vključena v delovanje v Nigeriju. Mi smo obiskali Niger in smo dobili vtis strani vseh partnerjev v Nigeriju, da so zelo zadovoljni z angažmajem G5. Ter ga tudi zelo hvalijo. Boj proti terorizmu je največji izziv za to državo. Teroristi so uničili možnost za prihodke tudi za osebe, ki živijo v Agadezu. Namreč eh, Agadez so bila prej vrata v puščavo tako za ljudi iz Evrope in Amerike, ki so želeli obiskati puščavo. In tega sedaj ni več. Prav zato je boj proti terorizmu tako pomemben, tako da jaz se želim pohvaliti uh, francoske sile, ki koordinirajo med, torej, vojaške dejavnosti na tem mestu monsieur le président <clears throat> euh, hvala lepa za vsa vprašanja, ki so eh, izjemno aktualna. Skušal bom slediti vrstnemu redu vprašanj, bolj ali manj. Najprej k eksternalizaciji meje. Rekli ste, da je Evropska unija eksternalizirala svoje eh, zunanje meje. Eh, govorimo zdaj o Republiki Niger, glede na to, da je situacija v Libiji razmeroma težavna. Eh, nimajo enotne vlade in zato je situacija izjemno zapletena. Jaz vseeno mislim, da je potrebno poskrbeti za nekoliko podrobno analizo. Niger eh, je država, ki je postala pomembna partnerica Evropske unije, predvsem zaradi geostrateške vloge. Igra pomembno vlogo na področju varnosti, eh, zaradi terorizma. Na terorizem ne moremo pozabiti, kajti to je velik izziv za celoten eh, Sahel, za Niger in za celotno Evropo. glede na situacijo v Libiji eh, je Niger tako rekoč eh, na našem pragu. V Nigru imamo priložnost in mislim, da to tudi predsednik poudarijo, da uh, si zagotovimo zanesljivo partnerico. Če tudi je to najrevnejša država na svetu, je zelo ponosna na svojo neodvisnost. In ne smemo ponoviti napak, ki smo jih storili druge. Poglejte, kaj se je zgodilo v Maliju. V preteklosti, malo po malo, eh, so eh, obstala določena območja, kjer je bil predsednik bolj prisoten. In videli smo, kaj se je eh, zgodilo potem eh, na mednarodni ravni in zelo težko bi bilo ponovno zagotoviti neodvisnost. V Nigru pa je kontekst nekoliko drugačen. Eh, predsednik vlade je Tuarek torej na to mesto eh, in eh, tudi na mesto eh, vodje države so imenovali Tuareka in to je zelo pomembno. Potem pa k vprašanju vojaške prisotnosti. Ja, francozi so tam že nekaj časa in zahtevali so solidarnost od drugih evropskih partneric. In mislim, da so eh, te to razumele. Eh, Nemčija je vedno bolj prisotna v Nigru in pa v Sahelu. Prej so bili tam prisotni le američani in pa francozi. Zavedati se morate, da so tudi američani eh, precej prisotni. Italija je tudi prisotna z italijansko vojsko, ki skrbi eh, za eh, urjenje. In eh, potem imamo tudi misijo Evropske unije. Torej, seveda vidimo, eh, kakšne eh, so reakcije prebivalcev, eh, namreč eh, to je zelo občutljivo vprašanje in to zahteva tudi eh, prizadevanja z eh, strani vlade, z strani predsednika in mislim, da eh, ta dobro upravlja svojo nalogo. Vsakič govori o tem, kako je hvaležen, da so prisatni zavezniki na njihovem območju, kajti terorizem je zares velika grožnja. Videli smo, kaj se je zgodilo pretekli teden. Eh, terorizem eh, je prisoten povsod. Eh, Slonokoščini obali, v Nigru, v Maliju. Problemi izhajajo iz Libije in iz Malija. Ampak država dobro deluje v Nigru prosijo nas za eh, pomoč, eh, imajo eh, dober izobraževalni sistem, tako da igrajo pozitivno vlogo. Ampak Niger, je, Niger sedaj predseduje G5 za Sahel in seveda je zaradi tega tarča. Potrebno je povezati tudi varnost in pa razvoj. Mali. Niger in Burkina Faso, to je območje, ki je izjemno nestabilno. Vse skupaj je povezano z nestabilnostjo Malija. Profesori so bili umarjeni. Torej, eh, otroci nimajo možnosti, da bi se šolali, kajti profesor je, je strah učiti. Torej, če ni varnosti, potem tudi ni razvoja in grožne so izjemno velike. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi radikalizem, ki je prisoten predvsem zaradi revščine. Torej, situacija je zapletena in takšni morajo biti tudi naši odzivi. Na vsak način je potrebno zagotoviti varnost in izkoreniniti vzroke za revščino. Naj povem še kaj več o izobraževanju v Nigru. To je velik problem. In mislim, da bomo morali precej vlagati v to področje, predvsem zaradi eh, demografskega razvoja. Stopnja eh, rodnosti je najvišja eh, na svetu. Ne želim biti negativen, kajti celotna situacija ni črna obstaja tudi upanje, zakaj. Predsednik ISOFU je sodeloval z nami in pa z mednarodno skupnostjo in je sprejel eh, odlog o eh, izobraževanju mladih deklic in to je zelo pomembno. Kaj ti eh, V preteklosti eh, je bil demografski razvoj v Alžiriji in v Nigru enak. In eh, v vseh eh, arabskih državah jim je uspelo spremeniti ta demografski razvoj in zaradi tega moramo sodelovati z Nigrom. Zaradi demografske situacije morajo spostaviti 6000 razredov. Kaj se je torej zgodilo? V izobraževanje ulagajo, a vendar so zaposlili profesore, ki niso dobro usposobljeni in uh, zato se mladi niso naučili tega, kar bi se morali. Torej, mi si prizadevamo predvsem za kakovost in uh, reforme so opogumljajoče. Uh, Minister za izobraževanje eh, skuša poskrbeti za boljše izobraževanje profesorjev in to je eh, velik projekt, potrebno jih je podpreti tudi pri temeljnih eh, socialnih storitvah. In potem je tukaj še razvoj podeželja. Pomoč Evropske unije. Niger, Niger je država, ki prijema največ sredstev iz Evropskega razvojnega eh, sklada na prebivalca. 90 eh, milijonov je bilo eh, dodanih prvotnemu znesku in velika večina teh sredstev je namenjenih varni oskrbi z hrano in pa zagotavljanju temeljnih socialnih storitev, pa tudi pravosodnemu področju. Torej, situacija je zapletena, tudi naš poseg eh, je izjemno zapleten in še naprej si moramo prizadevati, nikakor ne smemo popustiti. Niger pa je tudi in celotna Afrika, eh, pa predstavljata tudi področje priložnosti. Tukaj smo priča inovacijam, veliko je mladih, videli smo razvoj digitalne tehnologije, vse skupaj je tesno povezano in vse to eh, vodi mlade v boljše življenje. Podnebne spremembe so velik izziv. Strenjam se s tem, kar ste povedali. Ta pritisk se bo nadaljeval in na tem uh, bomo še naprej delali. Poleg tega poteka v Nigru tudi uh, projekt vračanja zemlje. Uh, in uh, zaradi podnebnih razmer si moramo na tem področju več prizadevati. In uh, sistem državljanstva v Negru je nekako navdih tudi za druge države v regiji. Sedaj pa ne vem, ali sem še kaj pozabil. Čezmejna trgovina. Obstaja seveda nezakonita trgovina, veliko je kriminalcev, ki pozabljajo na ljudi. Če se pogovarjate z eh, migranti, potem eh, lahko slišite žalostne, dramatične zgodbe. Eh, ni potrebno čakati na videoposnetke televizije CNN. Če le prisluhnimo ljudem, lahko slišimo številne žalostne zgodbe. To, kar so ti ljudje preživeli, lahko tudi pomaga pri uh, seznanjanju uh, državljanov Nigera. Na ta način bomo lahko prepričali državljane, da se ne podajo na isto pot. In seveda se je potrebno boriti proti nezakoniti trgovini. In potrebujemo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno vizijo. Na vsak način pa sem prepričan, da je to v interesu Evropske unije. Sicer se bo ta migracijski pritisk nadaljeval. Še naprej bomo imeli težave s terorizmom. Torej, moramo okrepiti naša prizadevanja tudi na področju razvoja. Prizadevamo si že na tem področju. Imamo tudi skupna prizadevanja v okviru G5, s tem se strinjam. Mislim, da je eh, to eh, delo znotraj GPČ kako pomembno, kajti grožnje so resnične in treba se jim je upreti. Eh, teroristi prihajajo iz Bližnjega vzhoda, iz eh, Sirije, iz Iraka in nastanili so se v Libiji, v Sahelu. Sedaj pa razvojna pomoč. Imamo zelo dobro sodelovanje z državami članicami na terenu, zato uh, sem zelo pozitiven glede prihodnosti. Veliko držav je prisotnih, Nemčija in uh, druge. No, pa človekove pravice sem pozabil. Ko je eh, potekalo srečanje na vrhu G5, sta Danska in Švedska organizirali seminar o človekovih pravicah in uh, obravnavali so tudi eh, vlogo policije in tako naprej uh, za tega vidika. Torej, mislim, da je to bil zelo dober uh, seminar. Mislim, da sem uh, podal pregled. A ne, oprostite. Uh, še uh, vprašanje urana. Kar zadeva proračun države, je situacija izjemno zapletena. Uh, proračun za obrambo se je povečal z 10 na 18 odstotkov. In situacija je še toliko bolj zapletena, ker je cena urana upadla in to vpliva na proračun. Eh, potem imajo tudi nafto, pa tudi cena nafte eh, se je znišala. In kriza v Nigeriji je vplivala tudi na Niger. Mm, namreč zaradi trgovine. Torej situacija je zelo zapletena. Eh, Francozi so eh, prisotni eh, v Nigru, vendar pa je Areva zmanjšala proizvodno. Torej mislim, da je situacija trenutno z varnostnega vizika zelo dobra. Francoska vojska je na terenu. In tukaj so tudi ameriški vojaki, štirje so bili ubiti. Situacija je bila zelo težavna, zelo dramatična, ampak mislim, da bodo američani ukrepili svojo prisotnost v Nigru. In sicer eh, predvsem vojaškemu oporišču Agades. Ne vem, ali sem na kaj pozabil. To je čisto možno. Oui, merci beaucoup. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje ali pripombo? Ne. Gospod veleposlanik, najlepša hvala, da ste bili danes z nami v Bruslju in veliko sreče pri upravljanju vašega pomembnega dela v Negru. Eh, naši eh, poslanci eh, se dobro zavedajo, kako pomembna država je Niger. Še kaj po točko razno. Ne, eh, naša naslednja seja bo 12. marca zvečer, to je v ponedeljek zvečer v Strasburgu in poleg izmenjave mnenja z generalnim sekretarjem sveta bomo imeli tudi izmenjavo mnen o krizni situaciji na področju dobave plina v Ukrajino. Prez, povabili smo predstavnike. Um, Evropske komisije, službe za zunanje zadeve in naftogasa iz Ukrajine. Hvala lepa, s tem je seja zaključena in lep dan.